Dobro večer, kolegi in kolegice. Naslednja točka na dnevnem redu so človekove pravice v trgovinskih pogajanjih med Evropsko unijo in Vietnamom. Vprašanje za ustni odgovor z razpravo. Najprej gospod Lange, avtor vprašanja za pet minut. Hvala lepa, gospod predsedajoča, gospod komisarka. 2. 12. naslednji teden bo ministerski predsednik Vietnama prišel v Brusel, zato da bi podpisal trgovinski sporazum. In mislim, da je to zelo dober sporazum, ki je bil izpogajan med EU in Vietnamom. Ima kajti eh, to obravnava eh, carine, eh, standarde, Ehm, sprejete so bile zelo pomembne stvari dogovorili smo se tudi o javnih naročilih in pravzaprav smo ustvarili enaka pravila za obe strani to je izredno dober sporazum In v preambulu se nanašamo na listino Združenih narodov iz eh, leta 1945 in pa na eh, ja, splošno izjavo človekovih pravic iz, pravic iz leta 1948. Torej, tukaj gre za jasno zavezanost k človekovim pravicam in pa k zaščiti človekovih pravic. In zato tudi sploh ni vprašanje, da eh, sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ki je bil sprejet leta 2012, skupaj s trgovinskim sporazumom eh, ima pravno zavezujoč značaj. Klauzul o človekovih pravicah iz sporazuma o sodelovanju eh, eh, in partnerstvu je eh, enako pomembna tudi v tem sporazumu. Kolegice in kolegi, vsi se strinjamo, da so človekove pravice in trgovina eh, povezani. Ne morem si predstavljati trgovinskih odnosov, kjer se ne spoštujejo človekove pravice. V sporazumu eh, TPP, ki ga je tudi podpisal Vietnam, je eksplicitno omenjen tudi razvoj pri človekovih pravicah in ta je povezan z uh, eh, odprtjem trgovine. Torej, tukaj je vzpostavljen nek avtomatizem. Človekove pravice sodijo k trgovini. In če si pogledamo Vietnam, potem lahko ugotovimo, da je Vietnam zelo dinamična država, ki je uh, sredi postopka uh, prehoda in je, nosi veliko odgovornost. Uh, In tematizirati je treba temo človekovih pravic, kot je naprimer svoboda izražanja. Kot instrument je v okviru klauzule v sporozumu o partnerstvu in sodelovanju um, povezan eh, s um, tem sporozumom tudi um, dialog o človekovih pravicah. In zato Tukaj tudi gre, kako naj bi izboljšali dialog o človekovih pravicah, zato da bi uh, bil učinkovitejši. Ali potrebujemo izboljšave? Potrebujemo konkretne uh, mejnike v pogovorjih. Pogosto so pogovori e, tukaj, je dialog tukaj nekoliko e, prepočasen. Potem vprašanje je, kako bi vključili v dialog civilno družbo. Imamo forum e, civilne družbe, imamo domače svetovalne skupine. Iz trgovinskega spora zuma se bodo razvile tudi neodvisni sindikati. Uh, ali eh, gre za to, da bi zagotovili tudi materialno podporo takrat, kadar civilna družba nima zadostnih sredstev. Tretjič, ali bi lahko izboljšali še koherentnost Evropske unije, tako na ravni Evropske komisije, kot tudi na različnih uh, eh, ravnih pogovorov tako da bi zagotovili koherentnost politike Evropske unije. Četrtič, kako je z ovrednotenjem dialoga o človekovih pravicah? Ali bi lahko pritegnili boljše kazalnike? In petič, preglednost. In to je naša najljubša tema. Namreč, da tudi pri dialogu o človekovih pravicah okrepimo preglednost. Torej, tu sem omenil pet vprašanj, kako bi lahko ukrepili eh, človekove pravice, zlasti kar se tiče Vietnama, pa tudi kar se tiče nadaljnih eh, trgovinskih sporozumov. Hvala lepa za vašo pozornost. You, Najlepša hvala, gospod Lange. Sedaj pa v imenu komisije, gospa Malmström. Hvala, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, komisija je, kot veste, zavezana k promociji in zaščiti človekovih pravic v vseh naših odnosih eh, z drž drugimi državami, tudi v primeru Vietnama, o katerem govorimo danes. Maja smo imeli posvetovanje z eh, deležniki in eh, nekateri so izpostavili njihove predloge za izboljšave na področju človekovih pravic. Zavezani smo k preglednosti in k nadaljemu sodelovanju s civilno družbo. Potrdim lahko, da smo govorili tudi o vprašanjih v zvezi s človekovimi pravicami v okviru pogajanj o eh, prostotrgovinskem sporazumu z Vietnamom. Želeli smo vključiti človekove pravice in njihove, njihovo spoštovanje v sam sporazum, izpostaviti pozitivne učinke in minimizirati negativne učinke. Tudi sama sem se pogovarjala o tem z ministri. Vietnam in Evropska unija sta zavezana k spoštovanju človekovih pravic in k instrumentom na mednarodni ravni. Obstaja tudi institucionalna in pravna povezava med eh, prostotrgovinskim sporazumom in sporazumom za partnerstvo in sodelovanje. Človekove pravice so temelj za bilateralne odnose z Vietnamom, tudi kar se tiče prostotrgovinskega sporazuma. In, in zaradi tega lahko sprememo ukrepe, če pride do kršitve sporazuma prostotrgovinski sporozum vključuje klauzule, ki zagotavljajo preglednost in vključevalnost eh, celotnega procesa. S tem krepimo okolje za spoštovanje človekovih pravic, demokracije in vladavine prava v Vietnamu. Kar se tiče pravice delavcev, pa sporozum vključuje poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju. To pomeni spoštovanje vseh ključnih standardov in uh, temeljnih konvencij uh, ILO, mednarodne organizacije dela, in to vključuje tudi um, socialno odgovornost podjetij in uh, pravične trgovinske scheme. Spremljanje situacije v Vietnamu je bistvenega pomena. To bomo počeli prek institucij, ki jih vzpostavlja uh, sporazum za sodelovanje, gre tudi za dialog o človekovih pravicah. Čez nekaj tednov nas čaka nov sestanek. Imamo tudi instrument, uh, Evropske unije za demokracijo in človekove pravice, ki ga poznate. Izvajanje zavez, ki smo jih obelodanili, bo potekalo prek mehanizmov institucij, ki smo jih eh, sprejeli. Pri tem si bomo prizadevali za nadaljni eh, dialog s civilno družbo in tudi za uh, ex post ocene. Verjamem in tako je dejal tudi gospod Lange, da liberalizacija trgovine in človekove pravice stopata z roko v roki. Eh, poročilo, ki ga je komisija predstavila pred nekaj tedni, je jasno. Gre za vse, za državljane, potrošnike, delavce, samozaposlene, mala, srednja in velika podjetja, pa tudi za najrevnejše v državah v razvoju. Takšni sporazumi morajo voditi k inovacijam, rasti in delovnim mestom, ampak biti moramo odgovorni. To pomeni, da se moramo držati evropskih vrednot biti moramo učinkoviti, zagotoviti gospodarske ekonomske priložnosti, biti moramo tudi pregledni, zagotoviti moramo ustrezen nadzor. In človekove pravice so pomemben del te strategije, ki smo jo obrali. Komisija želi zagotoviti, da bo trgovinska politika prispevala k spoštovanju človekovih pravic, tako v Evropski uniji sami, kot tudi v tretjih državah. Poleg drugih politik, ki jih imamo, naprimer zunanja politika in razvojna eh, politika na to preglednost in eh, pogojevanje. Sodelovati moramo, to je bistvenega pomena. Ne moremo imeti politike, ki temeli zgolj na pogojih. Če sodelujemo, lahko na ta način vzpostavimo nove koridorje za eh, sodelovanje, eh, sodelujemo z različnimi deležniki in to tudi počnemo. Zato si bomo prizadevali za spremembe v Vietnamu samem. Hvala za vaše prispevke. Še naprej vas bomo redno obveščali o razvoju dogodkov, potem, ko bo končni sporozum tudi sprejet. Hvala, gospa predsedevča. Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj pa za dve minuti gospod Fizas. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, deset let po podpisu pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo sedaj sprejemamo prostotrgovinski sporazum za državo, ki je komunistična država. Za Evropsko unijo je to zelo pomembno gospodarsko vprašanje. Gre za to, da izboljšamo dostop do države, eh, kjer se BDP zvišuje eh, za 6 odstotkov letno do leta 2015. Priložnosti za ulaganja eh, je veliko. To je povezano tudi s širšim pridružitvenim sporazumom, ki vključuje klauzule o človekovih pravicah to pomeni, da so odnosi med Evropsko unijo in Vietnamom odnosi, ki temeljijo tudi na človekovih pravicah. 25 let je menilo, odkar smo prvič vzpostavili odnose z Vietnamom. Gre za diplomatske odnose, seveda. Izpostaviti je treba številne težave, ki smo jih imeli na področju človekovih pravic in uh, njihovega spoštovanja. Obstajajo različna mnenja glede na primer smrtne kazni. Uh, ta še vedno upo, obstaja in se uporablja v Vietnamu. Uh, obstajajo tudi deločene omejitve za uh, svobodo veroizpovedi in svobodo medijev. Odpraviti moramo takšne prakse in takšno politiko. Ne smemo pa pozabiti, da Vietnam potuje v pravi smeri. Vietnam je eh, član uh, Sveta za človekove pravice in leta 2014 je ratificiral konvencijo o prepovedi vseh oblik, uh, oblik mučenja, ščiti tudi uh, pravice invalidov spoštovati treba človekove pravice tudi v Vietnamu. Pri tem pa ne smemo pozabiti na dejstvo, da je Vietnam kot eh, član eh, ASEANA eh, velika priložnost za sodelovanje z drugimi narodi. Najlepša hvala za naslednje, gospa Moska. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Vietnamom je zelo pomemben zaradi več razlogov. Pogajanja so izjemno pomembna, ne zgolj za trgovinske odnose med eh, tema dvema eh, skupnostima, ampak tudi za odnose med Evropsko unijo in ASEANom, eh, za celotno trgovinsko politiko, ki jo imamo kot je dejal gospod Lange, je ta sporazum pomemben tudi zaradi uh, vsebine in kakovosti pogajanj. To bi lahko bil dober model za prihodnja pogajanja. Zato moramo še naprej tesno spremljati vse vidike tega sporazuma, tudi tiste, ki se tičejo trajnostnega razvoja. Ta je vedno pomembnejši v uh, okviru trgovinske politike Evropske komisije. Ravno zato smo zastavili to vprašanje komisiji. Želeli smo si več informacij, specifičnih informacij in natančnih informacij o pogajanjih in o sporazumu. Hvala eh, komisarki za informacije, ki smo jih dobili danes. Mislim, da je bistvenega pomena, da izboljšamo spremljanje eh, spoštovanje človekovih pravic v vseh državah, s katerimi imamo sporazume. Pomembno je, da spremljamo eh, razvoj dogodkov tekom faze implementacije. Pri tem moramo sodelovati tudi s civilno družbo v samih pogajanjih. Pripričani smo namreč, da so trgovinski sporazumi še bolj učinkoviti, še bolj uporabni, če izboljšajo socialne pogoje za življenje v eh, teh državah. To je treba upoštevati, drugače sporozumov ne bi smeli eh, skleniti. Gospod Starbati za eno minuto. Eh, Vietnam je dinamična mlada država. 30 eh, milijonov prebivalcev in predvsem je to država, ki si ustvari delo in ne čaka na delo. In to smo morali tam vedno znova ugotoviti. Tam je komunistična vlada, komunistična stranka, ki pa ne ži socializma, ampak želi s subvencijami okrepiti nacionalno proizvodno. Ljudje e, se lahko svobodno izražajo, dokler ne zmotijo tistih na vrhu. In sedaj e, moramo spregovoriti o človekovih pravicah. Ni prav, da vedno delujemo normativno mislim, da bi morali izbrati bolj analitični pristop, kajti živimo v globaliziranem svetu. Če želimo a, nekaj ustvariti, potem moramo dati ljudem možnost, da lahko razmišljajo. Ampak ljudje lahko razmišljajo samo, če obstajajo človekove pravice. In Vietnamci morajo razumeti, da je zanje dobro, da, um, uh, uvedejo, da spoštujejo človekove pravice. To je v njihovem interesu. Hvala lepa. Gospa Šake za dve minute. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, skupina liberalcev pozdravlja dejstvo, da je ta uh, sporazum in da so ta pogajanja z Vietnamom sklenjena. To je po našem mnenju dober sporazum. Trgovina je uh, element širše politike na področju eh, zunanih zadev Evropske unije. Evropski parlament ima vodilno pomembno vlogo pri tem. Razmišljati je treba tudi o razvojni politiki. Državljani se vedno bolj zanimajo in tudi aktivno sodelujejo v tej razpravi. In to pozdravljamo. Ljudje jasno pravijo, da želijo, da so človekove pravice na vrhu agende zunanje politike Evropske unije. Človekove pravice so ključnega pomena in Evropska unija ima tako priložnosti, kot tudi odgovornost za to, da prevzame vodilno vlogo in da zagotovi, da se človekove pravice spoštuje posod po svetu. Trgovina mora biti vzvod, s katerim to dosegamo. Ne sme biti končni cilj za to, da končamo vse težave. Ko eh, sodelujemo v javnih razpravah, vidimo, da imajo ljudje včasih zelo velika, veliko upanja za. Eh, trgovino. Zagotoviti moramo, da je eh, agenda Trade for All Evropske komisije eh, primerna ambicijam in ciljem, ki jih imamo. Zanima me, kakšni so kratkoročni ukrepi, ki jih bomo sprejeli za to, da zagotovimo spoštovanje človekovih pravic in eh, da zagotovimo pomoč najrevnejšim. Zanima me, kakšen je sistem eh, spremljanja potem, ko bo ta sporozum začel veljati. V Vietnamu moramo marsikaj izboljšati. Svobodo izražanja, eh, združevanja, eh, zbiranja, veliko je mučenja, veliko je tudi pretepo. Manjšine, novinari, blogeri in predstavniki opozicije so tisti, ki so pogosto napadeni. To so izzivi, ki pa jih ne moremo rešiti zgolj s pomočjo trgovine. Graditi moramo na dialogu o človekovih pravicah in uh, pokazati dobršno mero političnega vodenja. Veselim se te razprave in eh, želim, da se o tem še naprej pogovarjamo, da bomo ugotovili, kakšni bodo rezultati tega sporozuma. Najlepša hvala za minuto in pol, gospa Sančez. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Komisija je oblikovala sporazum z Vietnamom in to je vir pomislekov za nas, zato ker ni sledila priporočilom eh, tega parlamenta in priporočilom ombudsmana. Ni pripravila, na primer, ocene učinka eh, na človekove pravice v skladu s priporočili Evropske unije. Eh, K temu smo pozvali tako v parlamentu, kot tudi v uh, uradu ombudsmana. Želimo si poglavje o travi, ampak to ni dovolj. To je zgolj prazno besedičenje, ni pa prave časovnice, ni pravega časovnega okvira. Kakšni mehanizmi obstajajo za to, da zagotovimo, da uh, bodo vsi spoštovali zaveze? Teh ni, teh mehanizmov ni. Pomembno je govoriti tudi o vprašanjih spolov. Evropska komisija ne bo dosegla uh, Eh, ciljev za enakost med spoloma s to vrstnimi sporazumi. Pomembno je zagotovati tudi eh, ustrezen sistem socialne odgovornosti podjetij, še posebej kar se tiče naprimer okoljskih standardov in socialnih standardov. Velike korporacije ne morejo početi karkoli želijo, eh, ne morejo še naprej uničevati tako ljudi kot tudi okolja. Ljudje v Vietnamu bodo ponovno priča eh, dramatičnim posledicam tega Eh, padlega sporozuma. Gospa Keller za minuto in pol. Hvala lepa za ščita človekovih pravic. To je v srcu Evropske unije, v srcu projekta Evropske unije in to bi moralo biti tudi v srcu Evropske trgovinske politike. In v Vietnamu ni eh, dober položaj človekovih pravic. Eh, če pomislimo naprimer na medijsko svobodo, sindikati so prepovedani, politične stranke so prepovedane. Sedaj je predstavila Evropska komisija novo trgovinsko strategijo in v ospredju so človekove pravice ampak gre za to, kako bomo to konkretno izvajali pri naši trgovinski politiki. In mislim, da bi morali pri Vietnamu še eh, marsikaj izboljšati. Naprimer, nismo izdelali analize, kakšen vpliv imajo takšni sporazumi na človekove pravice tam. Torej, tu so še odprta vprašanja, ko gre naprimer za zaščito eh, investitorjev. Pri tem sporazumu nismo eh, videli eh, določb o človekovih pravicah. Mislim, da je treba konkretno ugotoviti, kaj bi lahko izboljšali s trgovino na področju človekovih pravic. Dobre besede smo izrekli, ampak sedaj eh, morajo tem besedam slediti tudi dejanja. Hvala. Hvala za eno minuto, gospa Begin. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, razmere na področju človekovih pravic v Vietnamu so grozne moč je v rokah ene same stranke, ki krši vse eh, zasebne pravice in pravice skupin, naprimer pravice do zbiranja, izražanja in tako naprej. Veliko je mučenja, veliko je kršitev eh, človekovih pravic. Kaj pa počnemo v Evropi? No, odločili smo se, da bomo nagradili tega podpornika demokracije, tega šampiona demokracije s prostotrgovinskim sporazumom. Potrebujemo sporazum, ki bo zagotovil spoštovanje pravic eh, eh, vietnamskih državljanov, ampak ponovno eh, imamo sporazum, ki bo škodil vsem. Naši kmetje bodo videli na tone in tone uh, riža iz Vietnama, ki bo uh, napolnil evropske trge, tako kot to velja za uh, eh, ris iz drugih držav. A je to v skladu z našimi uh, politikami, po mojem ne. Gospod Pelner, najlepša hvala. Dosegli smo dogovor uh, po treh letih intenzivnih pogajanj. To je pomemben sporazum za Vietnam. Evropska unija je pomembna partnerica uh, Eh, zelo pomembna tako za Kitajsko, za Vietnam. S tem lahko zagotovimo rast v državi. Trgovina je najboljši način, da ljudi potegnemo iz revščine. Eh, tako se je dogajalo tudi v Evropi, naprimer na švedskem. Drugim državam in trgom moramo dati te priložnosti. Nekateri pravijo, da Eh, takšni učinki niso vedno avtomatični, da je trgovina nevarna za pravice in za okolje, da škodimo eh, ljudem, ampak to ni res. Poglejmo si, kaj se dogaja v Vietnamu. Tudi Vietnamci si želijo tega sporazuma in to je treba upoštevati. Ugotoviti moramo, kaj se dejansko dogaja. Ne moremo bolje kot eh, drugi ugotavljati, kaj je dobro za nekoga. Ljudje sami vedo, kaj je dobro za njih. Spoštovati moramo seveda človekove pravice in tudi okolje. Vedno znova slišimo eh, argumente o protekcionizmu. Mislim, da imamo v tem primeru popoln primer. Govora je bilo naprimer o eh, burmi, o zmanjševanju carinskih dajatev eh, v Pakistanu. Bili smo, nekateri so bili proti, in sedaj, sedaj so nekateri proti tudi eh, sporazumu o Vietnamu, ampak to pa preprosto ni realistično. Gospod Martin za minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Strinjam se z gospodom Langem, to je zelo dober dogovor eh, z ekonomskega vidika, tako za Evropsko unijo, kot tudi za Vietnam. Zagotovili bomo rast v obeh regijah. So človekove pravice spoštovane, so razmere popolne? Ne, seveda ne bo ta prostotrgovinski sporozum kaj izboljšal? To je tisto pravo vprašanje in sam se strinjam s komisarko. Konstruktivno sodelovanje je eh, prava pot naprej, če želimo izboljšati razmere na področju človekovih pravic v Vietnamu. Skupaj eh, s porazumom za sodelovanje eh, bomo tako imeli boljši okvir za naše odnose. Upam, da bomo vzpostavili tudi uh, Eh, dobro nacionalno eh, svetovalno ekipo. To je pomembno, sodelovati moramo s civilno družbo v Vietnamu, potrebujemo redna poročila eh, o razmerah, tudi na področju trga dela. Zagotoviti moramo, da se spoštuje konvencije mednarodne organizacije dela, zagotoviti moramo pravice delavcev in ustrezne varovalke. Če tega prostorovinskega sporozuma ne bomo imeli, potem tudi sporozuma o sodelovanju ne bomo imeli in tako ne bomo imeli podlage za odnose. To je dobro tako za gospodarstvo, kot tudi za človekove pravice v Vietnamu. Najlepša hvala za eno minuto, gospa Gerling. You, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovanje človekovih pravic se razvija. Do tega ne pride kar tako, ker neka država ratificira nek mednarodni dogovor ali pa zato, ker naenkrat dobi veliko eh, prošen za sodelovanje s trgovinskimi partnericami. Človekove pravice se razvijajo in eh, spodbujanje trgovine je pomemben del tega razvoja. ASEAN je tretji največji uh, trgovinski partner in Vietnam je vedno pomembnejši v ASEANu. Ima dobro delujoče gospodarstvo, ki se razvija. Sama pozdravljam ta sporozum, ker bomo s tem odpravili veliko revščine v Vietnamu. Ljudem bomo omogočili uh, da izboljšajo lasne politične in človekove pravice. Počasi, korak za korakom. Sama eh, prav tako spremljam človekove pravice v Vietnamu in včasih eh, me kar stisne pri srcu, ampak ne moremo kar prekiniti naših odnosov. Še naprej moramo biti konstruktivni, skleniti ta sporozum, zagotoviti eh, pomoč pri upravljanju in zagotoviti, da bo ta prostotrgovinski sporozum zgodba o uspehu. Hvala, gospa Gerling. A boste sprejeli modri karton gospoda Fruzulike? Spremete ta eh, karton? Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Kolegico Gerling eh, sprašujem naslednje. Politika sodelovanja in eh, obenem jasnih pogojev je politika, ki Eh, bi jo morala Evropska unija obelodaniti v strategiji za sodelovanje v, z vsemi državami v razvoju. Ne? No, upravičujem se, ampak mislim, da nisem razumela začetek vprašanja, tako da težko odgovorim. Okay. Boste še enkrat zastavili vprašanje? Dovolite mi, da še enkrat poskusim. Vprašanje je naslednje. Politika tako sodelovanja, kot tudi jasnih, strogih pogojev To je moje vprašanje. To politiko bi morali vključiti v strategijo odnosov z državami v razvoju, tudi uh, z Vietnamom. Ali razumete? Okay, so going... Se upravičujem, gospa predsedujoča, ne razumem te angleščine. No, potem pa najbolje, da rešite to na štiri oči. Najlepša hvala obema. Sedaj pa za dve minute, gospa Lohbiller. Gospa predsedovča, gospa komisarka, kolegi in kolegice, obiskala sem Hanoj v tem mesecu in eh, videla sem prestolnico, kjer eh, gospodarstvo rase, kjer je rezultatov eh, veliko, dosegajo razvojne cilje tisočletja. Ampak ni sindikatov, veliko je pritiska na aktiviste, ki si prizadevajo za spoštovanje človekovih pravic. In država je 157, kar se tiče svobode medijev. Prostotrgovinski sporazumi in drugi sporazumi ne vodijo avtomatsko k družbi, kjer ni enakosti, eh, kjer ni, kjer ni neenakosti, eh, kjer eh, vladajo človekove pravice, kjer vladajo pravice delavcev. Pozdravljam dejstvo, da se je komisija že leta 2012 zavezala k sistematičnemu spremljanju človekovih pravic v okviru sprejemanja sporazumov o prosti trgovini. Aprila 2014 eh, je ta parlament pozval komisijo, da čimprej izvede oceno učinka na človekove pravice. Na vkljub številnim pozivom, eh, odprtim pismom in tako naprej in na vkljub jasni kritiki ombudsmana Evropske unije, češ da, če tega ne naredijo, da bo to izraz eh, nepravega upravljena, komisija tega ni naredila pravijo, da zaradi pomankanja časa. Pravijo, da ne želijo, eh, da pride do zamud pri sprejemanju eh, sporozuma. Je pa komisija sklenila, da bo to oceno učinka pripravila v okviru ex post ocene. Številni ljudje so zaskrbljeni zaradi eh, tega, pozvali so k ex ante in ex post ocenam učinka mislim, da takšna pojasnila o uh, kriterijih trajnosti znotraj uh, prostotrgovinskega sporazuma z Vietnamom niso dovolj. Komisija mora preprosto pripraviti zelo natančno oceno učinka. Hvala. Hvala, gospod Korao, za eno minuto. Grazie, presidente. Eh, buon pomeriggio, komisar. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, in lepo zdrav tudi vam, gospa komisarka. Poslušal sem druge govornike in moram dejati, da se ne strinjam eh, s to pozitivno eh, obravnavo tega sporazuma. Številni imajo radi ta nov liberalizem, ampak bojim se, da ne eh, upoštevamo resnih kršitev človekovih pravic, do katerih prihaja v Vietnamu nobenih novih političnih strank, ni, ker so prepovedane, ni pravih eh, svobodnih sindikatov, ni pravih združenj, ni nevladnih organizacij, ki bi dobro delovale. Vlada uporablja različne načine uh, napada in uh, kršenja pravic, uh, ki bi jih morali spoštovati. Z leta 2012 smo bili temu priča in situacija je zgolj slabša. Mislim, da mu moramo obrniti nov list v tej zgodbi. Najlepša hvala, pridem predam besedo uh, naslednjemu govorniku. Ima gospod Marija s postopkovno vprašanje. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi izpostavil zelo resno temo na plenarnem zasedanju in to že drugič. Plenarno zasedanje uh, Eh, poteka zaradi tega, ker moramo razpravljati. Namenjeno je naši, eh, našim razpravam. Ne moremo obenem imeti zasedan odborov in celo glasovan v odborih. Sedaj, v tem trenutku, ob sedmih, naj bi sodelovali v glasovanju v odborih eh, peti in libe o zelo resni temi, o Frontexu in to ni prav. Sam si želim sodelovati tudi na tej razpravi uh, tukaj v hemiciklu. To ni pravilno in upam, da boste posredovali to sporočilo predsedniku Šulcu, tako da bodo predsedniki odborov razumeli, da je ta teden plenarni teden, ne pa teden namenjen glasovanju v odborih. Glasujemo lahko uh, v nekem drugem tednu v Bruslju. Najlepša hvala, Hvala za beleženo, posredovali bomo vaše komentarje predsedniku Šulcu. Sedaj pa nadaljujemo za minuto in pol, gospod Silva Pereira. Gospa predsedujoča, najprej bi rad pozdravil ta prostotrgovinski sporazum med Evropsko unijo in Vietnamom. To je korak naprej za Evropsko unijo in za odnose Evropske unije z državami v uh, južno-vzhodni Aziji. To je tudi prvi sporazum uh, s takšno državo in uh, je dober zgled za druge sporazume z drugimi državami članicami ASEANA. Ni pa to končni dosežek sam po sebi. Prostotrgovinski sporazumi Evropske unije uh, morajo doseči trgovinske cilje, obenem pa morajo doseči določene cilje na področju spoštovanja naših vrednot in človekovih pravic. In imamo dobre razloge za to, da smo zaskrbljeni, kar se tiče človekovih pravic v Vietnamu, še posebej, kar se tiče svobode izražanja. V eh, tem zboru smo že večkrat ustrajali pri tem, da komisija zahteva izpolnitev ustreznih pogojev eh, pri sklepanju tovrstnih sporazumov zanima me, komisija, kakšen je dosežen napredek v Vietnamu od začetka pogajanja naprej in česa se lahko naučimo iz teh pogajanj. Zanima me, če komisija meni, da je ta prostotrgovinski sporazum z Vietnamom sporazum, ki upošteva načelo uh, pogojevanja na področju človekovih pravic, na področju trgovine. Najlepša hvala, gospod Zahradil. Eh, gospa predsedajoča, gospa komisarka. Sem pročevalec iz odbora INTE in sicer za prostotrgovinski sporazum z Vietnamom. In nisem podporil eh, te razprave na plenarnem zasedanju in pa tega ustnega vprašanja. Tudi bil sem v manjšini v odboru in spoštujem odločitev odbora. v pogajanjih smo se zelo posvečali človekovim pravicam in zavize, ki so tu zasidrane, so zadostne in mislim, da bo Vietnam izpolnjeval te zaveze in naša naloga je, da nadzorujemo izvajanje tega sporazuma. Sedaj bi se morali osredotočati na dokončno uresničitev tega sporazuma. Vesel sem, da bomo naslednji teden doživeli simbolni podpis tega sporazuma. Naj sklenem. Zelo sem vesel, da nam je uspelo ustvariti skupino prijateljev um, Vietnama tukaj v Evropskem parlamentu, v kateri so predstavljene vse politične skupine. To je nekaj enkratnega. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Gil, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospa komisarka. Podpiram ta sporazum, kajti to je pomemben potencial v smislu stvarjanja novih delovnih mest in pa rasti. Uh, Eh, zlasti v kontekstu TPP-ja, to pa velja tudi za Vietnam. To, da ta potencial lahko izkoristimo samo, če bomo uresničili tudi ustrezne ukrepe za to, da bi merili, da bi eh, preprečili negativen vpliv na človekove pravice. Vietnam se na tem področju sooča z velikimi izzivi prihaja eh, do eh, zaprtja tistih, ki si prizadevajo za boljše pravice delavcev. Ali bi lahko komisija razložila, zakaj ni možno izvesti ex ante eh, presoje vpliva na človekove pravice? Lahko bi imeli načrt za rešitev tega problema. Običajni instrumenti ne bodo zadostni. Imajo pomankljivosti ki eh, smo jih že večkrat zabeležili. Ali eh, lahko ta pristop eh, dejansko uresničimo z zelo daljnosežnim prostotrgovinskim sporozumom? Pristop Evropske komisije do človekovih pravic je zelo plašen in ravno zato je pomembno, da imamo mehanizem za komunikacijo, z Evropskim parlamentom, kar se tiče izvajanja eh, prostotrgovinskega sporazuma. Tako da bi lahko prizadete, eh, skupine prizadeta družba lahko eh, uložila pritožbe. Tukaj gre za zdravo pamet, da je preventiva boljša kot kurativa

človekove pravice so proces zato podpiram ta postopek kajti pripeljal bo do večjih človekovih pravic v vietnamu. E po dveh letih in pol intenzivnih pogajanj sta eu in vietnam sprejela sporazum o svobodni trgovini. To bo okrepilo trgovino in eh, to zadeva najbolj dinamično gospodarstvo Azije. To pa je gotovo dobro za obe strani. Obstajajo pa tudi pridržki, prihajajo do kršitev eh, človekovih eh, pravic civilne družbe in uh, druge organizacije so izdelale poročilo, ki govori o tem, kako se kršijo človekove pravice v Vietnamu. Mm, to je bilo um, leto, leta 2014. Ni svobode izražanja v Vietnamu. Lahko bi rekli, da bi ustavili izvajanje eh, tega sporazuma, če pride do hudih kršitev človekovih pravic zaveze se morajo spoštovati in ta sporozum je res treba izvajati. Hvala lepa, gospod Marjas. Hvala lepa, gospa predsedujoča. S tem eh, prostotrgovinskim sporazumom iz avgusta 2015 eh, je tako, da se odpravljajo carine eh, na blago in tudi kar se tiče investicij in eh, BDP bo zrasel za več kot 2 odstotka. Videti je, da imamo sedaj tudi strukturiran dialog za človekove pravice in tu bi morala biti podlaga za vsa, vse druge prostotrgovinske sporazume. Ampak nimamo klauzule o človekovih pravicah. Drugi sporazumi. Eh, TTIP in drugi pa imajo samo za cilj to, da eh, multinacionalna podjetja eh, doživijo dobičke in sicer eh, tako, da eh, potem takratko potegnajo majhne srednje velika podjetja. Potrebujemo takšne sporazume, kjer se bodo eh, spoštovali človekove pravice. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedujoča slišal sem argumente kolegov in kolegic, eh, češ, da eh, ne smemo podpisati tega sporazuma, ker v Vietnamu ne spoštujejo človekovih pravic. Vse vemo, da jih v glavnem ne spoštujejo, vendar ti isti kolegi dostikrat uporabljajo argumente, češ, da nam ni treba izvajati izvažati naše oblike demokracije in človekovih pravic, da ne smemo ničesar uh, eh, usiljevati. Uh, Gospa komisarka, Evropska unija se mora prizadevati predvsem za boj proti revščini v Vietnamu, ki spada med najrevnejše države na zemlji. In zaradi tega podpiram ta sporazum. Zavedam se, eh, da tam ne spoštujejo človekovih pravic. In da, eh, bodimo iskreni, še dolgo bo trajalo, da se bodo ukvarjali s tem. Vendar boj proti revščini je pomemben in zaradi tega eh, dajem podporo temu. Uh, hvala lepa gospod Sogor za minuto hvala lepa Evropska unija tudi danes temeli na človekovih pravicah in na spoštovanju človekovih pravic. Ustrajati moramo pri teh pravicah, ko sodelujemo s tretjimi državami ne bi pa smeli biti slepi idealisti in reči, da uh, ne bomo sodelovali s tretjimi državami, dokler ne bodo um, spoštovali človekove pravice na takšen način kot Evropska unija. Kajti tudi mi nismo največji vzor, ko gre za človekove pravice, če pomislimo na primer uh, uh, pravice manjšin. Uh, In res, Evropska komisija ne um, uh, kritizira določenih praks v državah članicah in uh, tudi ni kritična, ko gre za tretje države in to ne bo okrepilo naše veredostojnosti. Hvala lepa. Gospod Franzolika. Hvala lepa, gospod predsedajoča. Spoštovane gospe in gospodje, povsem se strinjam glede tega, da moramo zagotoviti, da Eh, da komisija, komisija spregovori o človekovih pravicah eh, v pogajanjih s eh, Vietnamom. Zlasti, kar se tiče svobode izražanja mnenja in pa pravice do združevanja, ehm, pravice medijev, veroizpovedi in tako naprej, bi morala Evropska komisija spremljati razvoj v Vietnamu in bi eh, se morala pogovarjati tudi sa civilno družbo, zato da bi spremljali, kako se uresničuje um, sporazum. Takšen sporazum ima potencial za ustvarjanje delovnih mest na obeh straneh. Toda bistvenega pomena je, da Evropska komisija poudari povezavo med a, trgovino in pa izboljšanjem položaja človekovih pravic v naslednjih pogajanjih zlasti v okviru strategije, ki jo namerava predložiti. Hvala lepa. Gospod Nikolasič. Thank you, Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka. Sporazum z Vietnamom se navezuje na sporazum o partnerstvu in sodelovanju. In to bi bil lahko primer za to, kako bi lahko Evropska unija od svojih novih trgovinskih eh, partnerjev zahtevala spoštovanje človekovih pravic, kot jih spoštujemo mi v Evropski uniji. Mislim, da moramo nujno pogledati, eh, eh, kakšen je položaj ljudi v Vietnamu. Nimajo neodvisnih sindikatov pravice združevanja. tam eh, so, so, so obstajale številne veroizpovedi, ampak sedaj ni pravice eh, do veroizpovedi. Evropska komisija bi morala biti bolj dosledna, ko gre za izvajanje tovrstnih sporazumov in bi morala izvajati pritisk na partnerje, zato da bi zagotovila, da se človekove pravice spoštujajo. Hvala lepa, gospa komisarka, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane gospe in gospodje, trgovina sama seveda ne more rešiti eh, vseh problemov eh, kršitev človekovih pravic na svetu. Lahko pa poda svoj prispevek in lahko spodbudi trajnostni razvoj. In zato si prizadevamo v naših sporazumih in zlasti v tem uh, sporazumu za Vietnamom. Nihče ne trdi, da ni resnih problemov, kar se tiče človekovih pravic. Omenili ste številne in tudi sama bi jih lahko nekaj dodala. Obstajajo in so resni in lotiti se jih moramo. Sodelujemo z oblastmi eh, Vietnama, dosegli so določene izboljšave, seveda še ne zadostne, ampak želijo sodelovati z nami. In zato smo izdelali inštrumente. Imamo pravno povezavo med prostotrgovinskim sporazumom in pa sporazumom o partnerstvu in sodelovanju izvajamo ovrednotenja, zlasti kar se tiče spoštovanja človekovih pravic. Imamo dialog o človekovih pravicah. Čez nekaj tednov bomo imeli znova srečanje za ta dialog in vzpostavili bomo posvetovalno skupino za civilne, civilno družbo, zato da bi um, položaj spremljali na terenu in da bi vse to pojasnili, bomo ob koncu tega leta Eh, izdelali ad hoc eh, dokument Evropske komisije, kjer bomo eh, obravnavali določbe tega sporazuma in preteklega sporazuma, kako bo to vplivalo na človekove pravice. Spregovorili bomo tudi o spremljajočih okrepih in kako bomo ocenjevali položaj človekovih pravic, potem, ko bo sporazum obveljal. Vse to bo pregledno, to boste lahko spremljali in k temu prispevali imamo kondicionalnost, ko gre za zelo hude kršitve sporazuma, to da če je možno, raje eh, delamo na tem, da ustvarjamo forume za dialog. Če je možno tako doseči um, izboljšave. Če ne bomo sprejeli eh, tega sporazuma, potem uh, ne bomo sprejeli nobenih teh uh, inštrumentov in ne vem, če bo to dobro za Vietnamce. Uh, Naslednji teden bo ta sporazum sprejet, potem pa bo objavljen. Lahko si ga boste ogledali, si ga prebrali, lahko boste izdelali svojo lastno oceno. In potem bo dovolj časa, da bomo o tem razpravljali in komisija se bo pogovarjala z vami in naj vam še enkrat zagotovim, da vas bomo o tem obveščali in da bomo vedno z veseljem sprejeli eh, vaše pripombe, vaše komentarje in da bomo z vami v dialogu.